teh zadnjih tednih. Temu se pa moramo izogniti. Torej, odreagirajmo. Hvala, gospa komisarka. Razprava je končana. Hvala vsem, ki so sodelovali na plenarnem zasedanju in hvala tudi tolmačem za potrpljenje.